Okay. Dear colleagues, may I ask you to take seat? Spoštovani kolegi, vas lahko zaprosim, da zasedete svoje mesta. Veliko veselje nam je, da imamo skupno zasedanje odbora za proračunski nadzor in odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Mm -hmm. Pozdravljam gospoda Nevena Matensa in gospoda Šlegerja, ki je podpredsednik nadzornega odbora Evropske centralne banke. Zelo smo veseli, da slišimo stališče računskega sodišča in Evropske centralne banke in o novi vlogi skupnega nadzornega mehanizma, ki je odgovoren parlamentu predsednik svetovalnega odbora prihaja redno, da nam poroča o spremembah v bančnem sektorju nadzor, nadzoru nad bankami in natančno tudi spremljamo delovanje očunskega sodišča v teku dogaja na področju bančne unije. Spremljamo napredek in dogajanje na tem področju. Računsko sodišče je mm, izdalo poročilo o tem in o osebju, ki ga bodo zaposlili za to novo vlogo. Izvolite. Zelo smo veseli, da smo pripravili lahko to skupno poročilo. E, gospodu Mate se bomo kar predali besedo, da predstavi svoje poročilo. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospod predsednik, najprej hvala, da ste mi dali to priložnost, da predstavim prvo poročilo Evropskega računskega sodišča o enotnem mehanizmu nadzora. Ta pobuda je prišla kot odgovor na globalno krizo leta 2012. Evropski voditelji so se odločili, da moramo imeti krovni nadzor nad evropskimi bankami v okviru SSM-ja vendar pa je prišlo do velikih sprememb in zastojev na tem področju v Evropi. Zato so nekatere države žence morali zaprositi za finančno pomoč, ki je prišla od davkoplačevalcev. Zato, da se to ne bi več ponavljalo v prihodnosti, smo se odločili za SSSM. E Evropska centralna banka bi gostila ta sistem in igrala eh, glavno vlogo pri tem. Imeli bi 34 skupin, 120 različnih enot in nudili bi tudi celotni nadzor v evroobmočju. Tudi nacionalni pristojni organi bi odigrali svojo vlogo obdržali bi pristojnost na področju varstva potrošnikov, boja proti pranju denarja, istočasno pa bi še naprej nadzirali manjše banke. Poleg tega bi dali na voljo tudi finančno podporo za previdnostni nadzor znotraj Evropske centralne banke. Izvedli smo revizijo in osredotočili smo se naslednje kako bo Evropska centralna banka vzpostavila ta kompleksni sistem, kako bo organizirala delo, kakšne strukture so znotraj tega sistema, kako bo potekala odgovornost in kako bo Evropska centralna banka dala na voljo sredstva za inšpekcije tako znotraj kot na terenu. Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da je bil ta kompleksni sistem vzpostavljen precej hitro. Hospitali so ga v 13 mesecih in zaposlili tisoč ljudi. To je kar velik uspeh. Gotovili smo tudi, da je kompleksnost velik izziv. Nov mehanizem se zanaša na visoko stopno koordinacije in komunikacije med osebnim Evropske centralne banke in med državi članice, ki sodelujejo. Ugotovili smo tudi, da nadzorni odbor SSM-a ne izvaja nadzora nad proračuni za izvajanje dejavnosti na področju človeških virov. Ti so še vedno v rokah upravnega odbora in zvršnega odbora Evropske centralne banke. Ogotovili smo, glede na to, da Evropska centralna banka mora spoštovati zakonodajo in ločevati vlogo med monetarnimi nadzornimi vlogami, nekateri člani odbora upravljajo obe vlogi. Istočasno pa smo ugotovili, da niso odpravili vsega tveganja, ki bi lahko pripeljalo do um, konfliktov med interesi. Evropska centralna banka mora o tem poročati vnaprej in kaže, da ji sedaj premankuje osebja. Evropska centralna banka bo opravljala nadzor nad večjimi bančnimi skupinami neposredni nadzor nad 120 večjimi bančnimi skupinami in inšpekcije na terenu bodo igrale ključno vlogo. Samo 20, 12 odstotkov inšpekcij je vodilo osebe Evropske centralne banke. Vse ostale inšpekcije in preverjanje so vodili nacionalni pristojni organi. Presenečen sem tudi nad tem, da ne gre samo za pomankanje osebja na začetku sistema, ampak da priročnik tega mehanizma govori o tem, da bodo inšpekcije na terenu izvali nacionalni pristojni organi. Tukaj vidimo konflikt interesov med zakonodajalci. Evropska centralna banka naj ne bi neposredno nadzorovala 120 bančnih skupin, ampak da bi nadzirala samo vodje teh skupin, ki izvajajo inšpekcije. Nasplošno lahko rečemo, da res imamo pomankanje osebja med skupnimi nadzornimi skupinami in v Evropski centralni banki. In tako so poročali tudi v nadzornem upravnem odboru imate torej osebje iz Evropske centralne banke, osebje nacionalnih pristojnih organov in ugotovili smo na podlagi tega, da Evropska centralna banka nima sistema, ki bi bil vzpostavljen za to. Evropska centralna banka je odgovorna in vodi, vendar pa ni. Um, tek dejavnosti, vendar pa nima sistema ali osebja, za opravljanje nalog, ki jih opravljajo nacionalni pristojni organi. Ravno tako nima orodi za ocenjevanje osebja in za njihovo napredovanje, ko gre za nacionalne pristojne organe. To so najpomembnejše ugotovitve. Lahko rečem, da smo lahko ocenili operativno učinkovitost upravljanja Evropske centralne banke glede upravljanja inšpekcij, čeprav nam niso dali na voljo vseh dokumentov, za katere smo menili, da jih nujno potrebujemo za upravljanje revizije. Evropska centralna banka meni, da naše zahteve um, gredo onkraj našega mandata vendar pa so revizori tisti, ki morajo ugotoviti, katere dokumente potrebuje za opravljanje revizije. Sodišče sedaj preučuje to zadevo in seveda bo mnenje zakonodalcev dobrodošlo glede tega. Naše izkušnje kažejo na to, kar so tudi že ugotovili nacionalni revizijski inštituti mandat in to je, da mandat EKAS ne pokriva vseh nacionalnih mandatov glede nadzornih mehanizmov v državah članica. V poročilu smo zapisali tudi mednarodne prakse na tem poročilu. In še pozitiv na plat, lahko podarim, da smo pripravili več kot 13 priporočil v 13 skupinah. In Evropska centralna banka je sprejela 12 od teh 13 priporočil. Ni pa sprejela priporočil glede proračunskega postopka. Videli smo, da sistem trpi zaradi celotnega primankljaja, da nima dovolj sredstev. Zato menimo, da bi člani tega mehanizma morali imeti več nadzora nad tem proračunom. Vendar pa Evropska centralna banka meni, da ne more imeti takšnih pristojnosti, ker ni del strukture Evropske centralne banke. O skupnih službah Evropska centralna banka glede tega pravi, kajti mi smo omenili to vprašanje, glede te službe, ki podpira obe funkciji in ob kar centralna banka meni, da bi s tem povečali učinkovitost in zmanjšali stroške. Naše priporočilo ne govori o tem, da bi morali odpraviti uporabo skupnih služb, ampak da bi zmanjšali tveganje konflikta doseganja ciljev in to na sistematičen način. Za konec bi rad dodal, da smo ugotovili, da je bilo osebe Evropske centralne banke pripravljeno na sodelovanje pri pripravi našega poročila in je odgovarjala na naše vprašanje. Evropska centralna banka, kot sem že dejal, je sprejela 12 od 13 priporočil in tudi zadnje priporočilo je bilo delno sprejeto. Hvala lepa. Thank you very... Hvala lepa. Sabine Lauten-Schleger, eh, spoštovana predsednika, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani člani računskega sodišča, hvala lepa, da lahko komentiram rezultate Evropskega računskega sodišča in na začetku že želim povedati, da pozdravljamo zunanjo perspektivo in pozdravljamo eh, informacije o tem, kaj lahko izboljšamo pri delovanju eh, enotnega nadzornega mehanizma. Tu so možne izboljšave. E, torej, mi smo dejansko e, prevzeli vsa priporočila in smo jih začeli izvajati. E, mi poskušamo e, skrajšati postopek odločanja. Imamo e, ustrezen okvir, ki omogoča omogoča tudi večjo preglednost. Eh, objavljamo bančne statistike na spletnih stranih, eh, imamo tudi možnost komentiranja, imamo tudi eh, redne objave. Mi smo tudi okrepili posvetovanja s panogo, celo pri temah, kjer posvetovanja niso potrebna. Mi razmišljamo o akcijskih načrtih, ki bodo omogočili ustrezne ukrepe za izboljšanje in izboljšave, ki jih priporoča računsko sodišče. Zlasti, kar zadeva organizacijo eh, inšpekcij na kraju samem, eh, kar zadeva usposabljanja, izboljšanje informacijskega sistema in tako naprej. Naši novi ukrepi pa morajo seveda ustrezati tudi zakonodajnim oviram, eh, ki so predvidene. Eh, seveda se moramo tudi vprašati, eh, kako je z mandatom Evropskega računskega sodišča in kako je z dokazili, ki smo jih dali. E, torej, mi smo dejansko dali na voljo vsa dokazila, ki jih smemo dati ob upoštevanju mandata e, Evropskega računskega sodišča in tu smo seveda upoštevali e, tudi Eh, eh, uz trezne določbe iz uredbe o ECB-ju eh, e in mi smo dali tudi veliko dokumentov na voljo 350, imeli smo zelo veliko sestankov ob spoštovanju seveda že omenjene zakonodaje. Imeli smo seveda določene ovire, nismo mogli dajati naprimer na voljo poročil posameznih uh, eh, revizij eh, preglednikov eh, in zlasti seveda smo morali varovati podatke tretjih strani. Eh, se pravi, tu ni šlo za informacije, s katerimi bi mi razpolagali, temveč eh, je šlo za informacije tretjih. To seveda ne pomeni, da Evropsko računsko sodišče ne bi dobila ustreznih informacij. Zahtevali so seveda informacije o eh, izrednih okoliščinah, običajnih okoliščinah, o odločitvah eh, glede odobritve, o pretoku informacij od eh, odločitve do notifikacije odločitve posamezni banki in mi ne vemo, zakaj je eh, ta individualna eh, dokumentacija o banki bila dejansko potrebna za oceno učinkovitosti ECB. Eh, torej, mi nismo mogli razkriti celotne dokumentacije, ki vsebuje zaupne informacije o posameznih bankah. Dali smo na voljo Excel datoteko z anonimiziranimi podatki, kjer pa so kljub samo razvidni posamezni eh, eh koraki od odobritve do eh, eh, posredovanja odločitve. To je seveda posledica neodvisnosti ECB-ja in ustrezne zakonodaje. Zakaj? je bilo treba omejiti eh, mandat eh, računskega sodišča. To je pravzaprav posledica primarne zakonodaje Evropske unije. Eh, uredba o EMN je bila potrebna, mora pa biti seveda skladna z določbami primarnega prava. In uredba EMN uh, zagotavlja odporen eh, in obsežen eh, okvir eh, znotraj seveda pravil za ECB e in podobno. Tu so predvideni, predvideni preglede strani komisije, predvidene so javne predstavitve o politiki, o Eh, odločitvah o posameznih eh, bankah. Mislim, da je tak eh, obseg pregleda skladen tudi s pregledi na nacionalni ravni. mi ugotavljamo, da na nacionalni ravni eh, eh, računska sodišča pravzaprav največkrat nimajo mandata eh, za pregledovanje nadzornega organa oziroma samega nadzora. Torej, tu ni neke vrzeli v pregledu eh, mi smo se zauzemali za konstruktivno izmenjavo z računskim sodiščem na podlagi njihovega mandata. Mi pozdravljamo eh, njihovo priporočilo eh, oziroma njihova priporočila in kot je gospod Mates povedal, e, eno priporočilo oziroma mi se skoraj da povsem strinjamo z priporočili eh, Evropskega računskega sodišča. No, to je vedno problem, če tisti, ki ga pregledujejo, odloča o dokumentih, ki jih bodo dali na voljo. To ni samo vaš problem. Sedaj pa poročevalec, gospod Vali, prosim. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, eh, najprej bi se rad zahvalil računskemu sodišču za opravljeno delo. To delo je bilo zelo koristno in tudi pomembno eh, za delo odbora za proračunski nadzor in tudi politične skupine bodo prav gotovo posegale po tem poročilu. Vendar jaz si želim bolj natančno natančne razlage predstavnike ECB. Mene zanima, zakaj ni eh, popolnega dostopa Eh, do dokumentov, zakaj tega dostopa ni bilo za računsko sodišče. Saj je treba zagotoviti, da se dokumenti dajo računskemu sodišču na voljo in ECB mora razložiti izjeme. Torej, mi želimo natančno vedeti, zakaj eh, ni bilo dostopa do teh eh, navedenih dokumentov. Potem pa vrzeli v nadzornem sistemu. Računsko sodišče opozarja na to, da revizijske aktivnosti niso primerljive z aktivnostmi v nacionalnih eh, računskih sodiščih, zaradi tega, ker ni homogenih sistemov. Torej, mi imamo eh, različne značilnosti bank in sistemov znotraj evroobmočja. Ni možna eh, primerjava in ECB še nima ustreznih instrumentov, urodi, ni pravega nadzora delovanja. E, torej, tu vidimo šibkosti in očitno je bilo težko razumeti rezultate nadzora. E, torej, tega ne razumejo niti institucije, ki so bile predmet nadzora. To pravi računsko sodišče in to smo že ugotovili v teku tega leta. Prihaja do samovoljnih eh, dejanj zaradi tega, ker so interpretacije lahko različne. To vodi v samovoljnost. E, institucije pod nadzorom so imele tudi težave z dokumenti niso bili namreč upoštevani vsi operativni detajli. Potem pa še politična tema, ki je pomembna pri nadzoru. Pri nadzoru manjka ocena sistemskega tveganja. Mi smo pač ustvarili sistem bančne nadzora in tu je treba preprečevati sistemska tveganja. Mi ne smemo se osredotočati samo na posledice krize in in pri tem pozabljati na eh, vzroke. Ne sme biti eh, sistem sedaj vzpostavljen na način, da ne upoštevamo izvedenih finančnih eh, instrumentov in podobno. Tu gre za bitko, ki mora biti bolj odločna. Sicer ne bi vse skupaj eh, imelo nobenega smisla. Mi moramo vplivati na realno eh, gospodarstvo eh, in kreditno gospodarstvo mora pomagati pri razvoju in pri nadzoru moramo zagotavljati stabilnost in ne nasprotno. In potem pa še nekaj. Eh, rad bi omenil monetarno politiko, ki jo je omenilo tudi računsko sodišče. Se pravi, tu ista institucija eh, nadzoruje eh, monetarno politiko in nadzorno institucijo. Tu lahko pride do navskrižja eh, konfliktov in mene od ECB-ja zanima, kako se prepreči navskrižje in interesov. Vem, da obstaja neka formalna ločitev med ECB e in EMA en, vendar vse je pod isto streho. E, torej, potrebujemo obsežno e, oceno o delovanju EMN. Prvo poročilo bi moralo biti objavljeno že leta 2015. ECB se tu zauzema za tajnost e, in tu smo skoraj da v nekem slono koščenem stolpu. Ni demokratičnega nadzora nad temi odločitvami. Komisija je pripravila sicer določene instrumente, vendar sedaj se postavlja pod vprašaj, eh, kaj je torej politično eh, potrebno, kaj je gospodarsko politično potrebno in zlasti v kriznih eh, včasih eh, je nadzor pomemben. Eh, mi se moramo lotiti vzrokov za krizo. Očitno smo se slepili pri tem konceptu. Govorimo samo o posledicah in zaradi tega bi lahko sistem postal še bolj nestabilen, kajti tu so osnove napačne temelji so napačni. To so pač naša razmišljanja v zvezi s točkami, ki jih omenja računsko sodišče in eh, to eh, priložnost bi seveda izkoristili za to, da dobimo odgovore. Sedaj pa gospod Hejes. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam poročilo o ECB in EMN pozdravljam tudi prispeve gospoda Valija. Pomembno je, da rečemo, da je bil EMN vzpostavljen sredi krize kot prvi stebr bančne unije. Tu je šlo za enotni nadzorni mehanizem. tu ni šlo samo za redna poročila, temveč tudi za vzpostavitev eh, minimalnih standardov, ki veljajo v nesistemskih bankah eh, v EU. Čeprav je EMN nastal v krizi, to ne pomeni, da ne moremo spremeniti načina eh, za zagotavlje transparentnosti in revizije. Eh, če smo to že vzpostavili v krizi, to še vedno ne pomeni, da je to klesano v kamen. To je velika organizacija ECB, ki ima velik eh, odtis na naš bančni sistem. Eh, in mi smo slišali seveda predstavitev Eh, osebe, ki je eh, eh, strokovnjakinja na področju velikih bank. Tu ne gre samo za stresni test, tu gre tudi za vzpostavitev jasne poti za prihodnost. In poročilo računskega sodišča je podobno poročilo o reševanju situacije na Irskem eh, in eh, o trojki. Ugotovili smo isto in sicer, da se eh, računskemu sodišču ne daje dovolj dokumentov. Tako je bilo na Irskem. In eh, sedaj se to ponavlja. Eh, dokumentacija ni popolna dokumentacija, ki jo daje na voljo EMN. To je vprašanje, s katerim se moramo eh, več ukvarjati. Priznam, veliko se je zgodilo, veliko dela se je Eh, opravilo v okviru banč, eh, sistema nadzora bank. Vendar vprašanje preglednosti je pomembno. Javnost mora razumeti, zakaj potrebujemo enotni mehanizem nadzora. Meni se zdi logično, da če imamo eno valuto in če imamo bančno unijo, da moramo seveda tudi imeti vse evropski eh, sistem za EMN, vendar ta mora ustrezati namenu in informacije, ki jih daje parlamentu in odboru, morajo biti zadostne. E, imamo dialog s gospodom Dragijem in tudi ta ni dovolj. Ne dobivamo dovolj informacij in mi moramo uh, skrojiti sistem, ki bo zagotavljal večjo odgovornost. Uh, in Še zaključek. Meni se zdi, da ni spremljivo, da ECB izbira, katere dokumente bo dal uh, računskemu sodišču. ECB eh, e mora seveda oziroma računsko sodišče je nek pritožbeni eh, sistem. Nobena agencija, nobena centralna banka ne more reči, eh, mi ne sprejemamo vašega mandata, mi bomo odločili, kaj vam bomo dali. To ni spremljivo, tako kot pravi tudi kolega. Za decembr 2015 eh, smo imeli obljubljeno eh, eh, pregled nad tremi leti delovanja, pa ga nismo dobili do danes. Torej, korist teh posebnih Eh, poročil je, da pogledamo, kakšne so dobre prakse, kakšne so slabe prakse. Mi potrebujemo več primerov dobre prakse eh, v sodelovanju med ECB in računskim sodeščom. Oni pravijo, eh, da sicer direktno odgovarjajo parlamentu, vendar mislim, da mnogi lahko dvomimo o tem. No, dialog spremljanja, monitoringa nima uh, pravzaprav velikega opravka z revizijo. No, parlament dostikrat pove, da je nezadovoljen z spremljanjem in dialogom v zvezi s tem. E, gre seveda tudi za eh, člena 27.1 in 2. Toliko o tem, sedaj pa Pervonš Perez. Ja, Imamo še tolmačenje, ja? Hvala lepa. Mislim, da je pomembno, da imamo ta skupni sestanek obeh eh, odborov za ekonomske zadeve in za proračunski nadzor. Pomembno je, da računsko delo opravlja svoje delo. Vedno je dobro brati njihova poročila. Odgovorni za EMN. Eh, ga bodo, upam, brali s prav toliko pozornosti kot mi. Vendar občutek imam, da imamo tu neko bitko med mladimi evropskimi institucijami. Vidimo to bitko. Torej, EMN ima velikansko nalogo in to je izziv. tu je velika raznolikost med bančnimi sistemi, ti morajo postati primerljivi za potrebe nadzora. Treba se je osredotočiti na določene vidike, eh, kjer pa iščemo pot. Eh, torej, tu imamo pač neko institucijo, ki jo potrebujemo, ki je eh, pravzaprav tudi stebr bančnega sistema, ki naj bi postal čim močnejši. Treba je torej izboljšati delo EMN-a. Potrebna je seveda kritična analiza eh, institucije, ki, ki se mora ukvarjati s toličnimi eh, različnimi sistemi in če smo preveč strogi eh, pri tem nadzoru, pri tem pregledu, pretiravamo stvari se morajo razvijati, mi ne smemo ogrožati vzpostavljene arhitekture. Seveda ne smemo zatiskati oči eh, pred težavami ob ustanovitvi nove institucije, vendar treba imeti ravnovesje, treba je upoštevati začetne težave, eh, upravni odbor in politični cilj, ki je pomemben. Tu imamo metode, odločenost, profesionalizem, eh, tudi pri zaposlovanju, pri pripravi eh, delovnih metod. Vse to je bilo narejeno v neverjetno kratkem roku. In mislim, da je skoraj da prezgodaj eh, za tako poročilo. Hvala lepa, gospod Balc. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Evropsko računsko sodišče eh, Eh, ima po pravilih Evropskega bančnega nadzora nalogo preverjanja upravljanja eh, bančnega nadzora in mi smo eh, mu poverili to nalogo, mi kot so zakonodajalec in zaradi tega moramo tudi resno vzeti rezultate računskega sodišča. Očitno tu obstaja neka vrzel v preverjanju. Naloge Eh, se prenašajo z nacionalne ravni na evropsko raven. Vendar, če se te naloge eh, ne prenesejo enako vredno posod, obstaja neka vrzel. ECB eh, je kot nadzornik v drugoč, drugačni funkciji kot centralna banka, mora zagotavljati transparentnost, mora eh, tudi dejati dovolj informacij. Eh, in zaradi tega smo tudi v medinstitucionalnem dogovoru zapisali, eh, da je pri prenosu nalog na evropsko raven, eh, raven upoštevati tudi odgovornost in Evropska centralna banka ne sme pozabljati na svojo odgovornost institucijam in ne sme se pravzaprav sklicevati na svoj statut in status Evropske centralne banke kot monetarne institucije. Mene zanima sedaj, eh, kako lahko računsko sodišče eh, zaveže Evropsko centralno banko k večji odprtosti in kako je pač mogoče skleniti dogovor eh, med računskim sodiščem eh, in centralno banko eh, in seveda me zanima tudi, kaj pravi centralna banka v zvezi s tem. Hvala lepa. Naslednji kolega Takula. Hvala lepa rad bi se zahvalil članom, članu Nevenom Matesu Evropskega računskega sodišča in kolegi Marko Valju za njegov prispevek. Kot pravi računsko sodišče v poročino, je kompleksnost enotnega nadzornega mehanizma taka, da je potrebno to izpostaviti. Veliko nadzora je bilo strani nacionalnih organov in zato je pomembno pojasniti državljanom, kako bodo nove določbe delovale. Kar se tiče sebine, potrebno je tesno sodelovanje s sodiščem, pa tako poročanje in preglednost med drugimi evropskimi institucijami in državami članicami. To igra tudi pomembno vlogo strinjam se z računskim sodiščem, da je potrebno racionalizirati postopek še naprej, zato da bomo nadzornemu svetu omogočili, da se bo sredotočeno bolj zapleteno vprašanje. To je ključnega pomena za delovanje mehanizma. Potrebno si je deliti delovno breme, vendar pa to je skupna težava vseh novih struktur. In trajalo bo še kar nekaj časa, prijem bomo dosegli pravo ravnovese. Vendar pa to še naprej izpostavlja pomen nadaljnega ocenjevanja. Hvala. Thank you. Uh... Hvala lepa. Ejala Sender. Sí, gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. opravičiti se moram v imenu Kadanivan, ker je morala ostati v svoji državi zaradi okoliščin. Spremljala sem razpravo kolegov, če ste tam gospodu Valjev, ki je poudaril in izpostavil vprašanja, ki nas najbolj skrbijo. glede poročila računskega sodišča o tem mehanizmu. Poročilo je zelo krhko, vendar pa so nam poročali iz Evropske centralne banke, da je bil začetek dober, vendar pa kot nas vedno znova opozarja z računskega sodišča, da moramo poskrbeti za izboljšave, da ne bo prišlo do problemov, ki so jih izpostavili. Rad bi, rada bi zastavila vprašanje gospodu Matesu glede dela računskega sodišča na tem zelo zapletenem področju in na tem zelo krhkem in občutljivem področju. In to je, da ne moremo obravnavati enako poročila, ki bi lahko vseboval konflikte interese različnih služb, ki si delijo področje in da to vprašanje obravnavamo kot katerokoli drugo inštanco. Evropska centralna banka, kot vsaka centralna banka, ima svoje varovalke, svoje zaščite, zato da prepreči določena tveganja. Glede mehanizma pa mislim, da bi morali identificirati tiste elemente, ki jih lahko izboljšamo v sodelovanju z agencijami in z drugimi organi v primerjavi z leto 2015, da bomo nadaljevali z dialogom, da jim pomagamo pri izboljšavah, še posebej, ko gre za krčenje, za reze, za probleme s človeškimi viri, zaradi pomankanja prostorov in tako dalje. Rada bi zaprosila tudi Evropsko centralno banko, da da na voljo vso informacijo, ki je potrebna za to, da Evropsko računsko sodišče lahko opravi svoje delo pri tistih vprašanjih, ki so najbolj zaskrbljujoča, kot je naprimer, da se vzpostavi jasno razlikovanje med monetarnim nadzorom in pa bančnim nadzorom. Gre za zelo občutljivo zadelo, kajti vsaka nacionalna banka, tako kot vedno, ko skušamo omejiti nacionalne banke iz evropske ravni, da ne govorimo o nacionalnih bančnih sistemov, vedno znova pride do nasprotovanja. Zato prosim tudi kolege, da to upoštevamo. V nekaterih primerjih, kot vidimo, vidimo, da stopamo na žul in da bi želeli preprečiti, da bi prišlo do kakršnega koli testiranja in preverjanja v bančnih sistemov v določenih nacionalnih sistemih. Pre, Popolnoma podpiram Evropsko računsko sodišče pri priporočili za Evropsko centralno banko glede prihodnosti in mislim, da ne smemo iti dlje od priporočil, ki so seveda pomembna za prihodnost tega sistema. Hvala. Kolega Flanagan, prosim. Hvala lepa. Kot eh, redni obiskovalec tega odbora sem nekoliko skeptičen, kaj se tu dogaja. Eh, Moram pa reči nekaj. Vedno sem navdušen nad računskim sodiščem, kako se lotevajo zadev. Kot je dejala predsednica, pa si seveda ne more izbirati, kaj posredujejo z delom računskega sodišča, pa moramo biti zadovoljni. Definitivno je pozitivno. Imam pa prošnjo. Trije glavni cilji bančne unije so naslednji, da smo bolj pregledni, da smo enotni in da smo bolj varni. In kot veste, je SSM bil spostavljen 2014. To bi naj bil ene treh stebro nove bančne unije. Začetne težave, ki so bile opisane, ki so stale jurska 700 milijard evrov, in da so se ti stebri začeli rušiti na naše glave. Pred 2015 ECB ni formalno mogla reče, kaj se dogaja, neformalno pa. In ena stvar je, ko izve, izvemo, kaj se dogaja sedaj in kaj se bo prihodnje, vendar pa, ko rečemo, da bi se kaj naučili, ko iz preteklosti bi bilo to res dobro. 2007 je na Irskem Žižkač, ki je delal v Uni kreditu, šel na organ Irskega bančnega urada in poročal, da njegova banka redno kršila zahteve likvidnosti. Njegovo eh, pritožbo so ignorirali. Nekaj se moramo naučiti iz tega. Leto potem je, so potem vse irske banke bankrotirale in Irska je dala potem jasno zahranila vloge, ki nas je od takrat stara 700 milijard evrov, torej zelo velike težave. Če bi se odvali takrat na pritožbo in če bi razumno domnevali, da če ena banka laže, zakaj ne bi tudi ostale, potem kdo ve, kaj bi se lahko bilo zgodilo. Vem, da pravite, to je bilo pred desetimi leti, vendar pa to je res zgodovinsko, ki še vedno plačujemo za to. 3 milijarde lani, 2 milijarde predtem, 1 milijardo še leto nazaj. Za posamezne navadne državljane to pomeni, da smo si sposodili denar, potem pa zažgali vse skupaj in nismo nič pridobili zaradi vročine. Morali bi bili spostaviti ustrezna prudentna pravila, to bi nas zagotovil ta um, sistem mobilne, eh, stabilnosti. Če bi se to res bilo zgodilo, zakaj ni nihče bil klican na odgovornost? Še pred SSM bi morali preiskati okoliščine v primeru Jonathana Sugarmana, tega žvižgača. In tako bi pomagali ne samo Ircem, temveč tudi Evropski centralni banki in tudi Evropskem proračunu, kajti začetne težave, dobro, lahko rečemo, da so pa začetne, vendar pa so to predvsej drage težave in tega ne moramo kar tako odpraviti, kajte če bomo to storili še naprej, potem bomo izgubili veliko denarja in ljudi. Dobro je, ko rečemo, da dobro, sedaj so vrate zaprta, vendar pa to je vplivalo na našo državo. Sedaj pa nam pravite, prepozno je za nas, ne moramo iziti. Kar lahko ECB še stori, rad bi res videl, da bi pokazali prave rezultate. Gospa Liesenfeld, komisija, prosim. Še zadnji govorni, gospod Vergas. Se upravičujem. Najlepša hvala. Skušal bom biti čim krajši in začel bom z izjavo našega stališča. Mi namreč v GUE zagovarjamo javni nadzor nad bankami. Mislimo, da je to vprašanje preveč pomembno, da bi ga prepustili rokam zasebnega trga. Da bi centralizirali bančni nadzor, se nam zdi vprašujoče. Veliko pomislekov smo slišali že tukaj in po našem mnenju si ti pomisleki zaslužijo odgovor da bi mešali nadzor in eh, monetarno politiko, lahko pripelje do konfliktov interesa in pomankanja sredstev. Izvajanje takšnih dejavnosti seveda pomenijo sredstev, ki jih ne moremo dati na voljo mehanizmu. In zaradi tega prihaja do potrebe po koordinaciji med nacionalnimi organi in nacionalnimi centralnimi bankami. In zato bi bilo dobro, da bi dobili odgovor tudi na to vprašanje. Mehanizem za nadzor dela s podatki, ki jih dobi od bank. Rade bi videli, da nam razložite, kako tehniki nadzornega mehanizma obravnavajo te podatke. Vemo, da imajo banke svoje lastne mehanizme za oceno sredstev in aktive in zanima me, kako bodo s temi podatkami obravnavali v mehanizmu. Imamo tudi banke v senci, imamo banke, ki imajo letne bilance, ki so dovolj solidne. Zanima pa me, če bi prišlo do tega, da bi banke uh, dvomljive kredite lahko izvažale v, sen, v banke, v sence, v investicijske skare in tako dalje. Imamo torej bančni nadzor, ki bi lahko povzročil razširjanje bank v senci. To bi postavilo podršaj celoten sistem. In še zadnje vprašanje. Ima vprašanje identiteta in, in torej enot oziroma bank, ki so prevelike, da bi propadle. Sam bi rad videl, da bi lahko posegli znotraj same strukture, ne samo opravljali nadzor nad tem, kako upravljajo svoje dejavnosti banke, ko gre za investicije in tudi bančne storitve na drugo. Ah, Hvala lepa. Ali komisija želi spregovoriti? Ne, prav. lahko najprej ECB za odgovore, prosim. No, the, sorry, of... A se prevečujem, računsko sodišče najprej, prosim. Hvala lepa. Zakaj smo iškali te dokumente? To izhaja iz definicije našega mandata, da pravljamo revizijo ali uprava ECB uspešno in očekovito izvaja operacije, ki so povezane z nadzornimi dejavnostmi. In zato so bili ti dokumenti zahtevani. Naj opozorim, da ECB nikoli ni podal pripombe, da naše priporočila niso skupaj našega mandata. Torej, to je vprašanje, ker ni bilo pripomb pri dokumentih, ki so bili potrebni za naše delo. Kar se tiče vprašanja zaupnosti do tretjih strani, ko zasebni revizor pregleda poslovne knjige, potem zahteva tudi informacije o tretjih družbah. To je normalno. Seveda pa mora spoštovati zaupnost podatkov, ki jih je dobil na ta način. Tako da kar se javne revizije tiče, mislim, da mora veljati enaka načela. Vprašanje, ali bi se težav lahko lotili z nekakim medinstitucionalnim dogovorom. Naj ponovim, kar sem že dejal. Sodišče se še ni odločilo, v katero smer pošlo. Čakamo na zaključke parlamenta, pa tudi na stališče komisije ko bo pripravila poročilo o oceni in reviziji enotnega nadzornega mehanizma. Če bodo šli po tej poti, potem se ne sme to razumeti tako, da bi to moralo nujno v razumnem času prinesti rezultate. To je možno, vendar pa zato se moramo odločiti in ne moramo pričakovati, da bomo razrešili kar vse vprašanje. Hvala lepa, to je vse. Hvala lepa. Sedaj komisija. Hvala lepa. Naj, najprej poskušam odpraviti nesporazum. Vse informacije, ki jih je Evropska komisija morala imeti, kar se tiče revizije kateri ste spraševali, gospod Valjem, so dobili od nas in celotna operacija, vprašanja, predstavitve, dokumentacija, vse je bilo na voljo strani ECB. Čakamo na poročilo, to ni naše poročilo, to je, to je poročilo komisije. Nismo pozni pri nudenju podatkov ali česarkoli to je z naše strani rešeno že nekaj mesecev. Potem pa vprašanje, ali smo se uvedali prava vprašanja. Naj vam zagotovim, vse tvegane operacije se skušamo gledati kot so kiberoperacije, tržna tveganja, izvedeni instrumenti, premoženje ravni 3, listninjenje, investicijsko bančništvo in tako dalje. To se gledamo zelo podobno kot tudi pri posojenih tveganjih. Ne želimo zanemariti nobenega tveganja. Kolikor vemo, samo odporne banke z dovolj kapitala in dovolj likvidnosti z ustreznim dobro delojočim upravljanjem tvegan in dobro delojočo poslovno strategijo lahko služijo realnemu gospodarstvo srednje in dolgoročno. In tu si moramo gledati posebna tveganja, tržna tveganja in druga tveganja, to ni nobenih razlik in niti ni poljubno, kar se tiče izvajanja. Kaj ti da, v enotnih pravilih imamo zelo veliko manjerskega prostora za diskrecijo, vendar pa Ne samo Evropsko računsko sodišče izvaja revizije, kar se tiče naše učinkovitosti, temveč imeli smo sedaj že osmo oceno Mednarodnega monetarnega sklada, kar se tiče tržnega monetarnega tveganja, izvedenih finančnih instrumentov, ravni 3 in tako dalje. In Evropska komisija si je ogledala našo uspešnost. Interna revizija je to tudi si ogledala in zelo jasna pravila imamo na globalni, pa tudi evropski ravni, kakšne ocene moramo izvesti. Zelo jasno je iz evropskih sodb, da moramo zagotoviti ustrezno razumevanje poslovne strategije, strategije tveganja in vseh tveganj, ki so prisotne v bankah. Torej ne kaznujemo posojil, vse si skušamo ogledati. Sedaj pa, kar se tiče razkrižja interesov, imamo smernice, ki jih izvajamo v ECB in naše skupne službe, kot so, kot so IT, sostavljene administracije, pa tudi pravna služba, ne pripravljajo politik. To pripravlja nadzorni svet in še vodstvo evropskega sistema nadzora. Sama sem podpredsednica SSM in tudi članica izvršnega odbora ECB in upravnega odbora. Torej, te skupne službe ne vplivajo na politiko in na to, kako nadzor izvajamo. Sedaj pa se vračam na vprašanje, ali si izbiramo, kaj predamo Evropskemu računskemu sodišču. Prosim, naj vam zagotovim, vsako zahtevo, ki jo računsko sodišče pošle, je pravno natančno pretehtana, glede na to, kakšne so naše obveznosti, da so zakonodajalca. Pri vsaki reviziji je zelo jasno, da so informacije, ko gre za revizijo podane, zelo jasno je navedeno v redbi o enotnem sistemu nadzora, da smo, imamo dovoljenje, da dajemo informacije o bankah tretji strani, samo takrat, če tretja stran mora vedeti. In računsko sodišče bo izvedlo revizijo tudi, kar se tiče te zahteve zaupnosti. In tukaj smo prisiljeni in zavezani, da z vsako zahtevo ustrezno ogledamo. To smo storili tudi pri Evropski komisiji, ali je morajo vedeti. In potem smo prišli na vprašanje, zakaj je na primer potrebno imeti določene podatke za banko, zato da lahko ugotovimo, ali je naše upravljanje učinkovito se upravičujem, čez dve minuti ne bo več tolmačena, samo toliko, da boste vedeli. Moramo vrniti besede še poročevalcem. Ja, to je bilo moje zadnje vprašanje, kako obravnavamo podatke, če se prav spomnim. Zbiramo jih v svežnju in potem imamo primerjalne kriterije, po katerih jih ocenimo in skušamo potem koliko se le da, omejiti poljubne informacije. Zelo kvantitativni smo in lahko pokažemo, kako izvedemo oceno različnih tipov tveganj s primerjalnimi ocenami, s primerjavo podatkov med bankami s podobnimi poslovnimi modeli. Hvala lepa, zelo na kratko poročevali dve minuti. Hvala lepa skušal, bom povzeti to razpravo, ki je bila zelo zanimiva. Kolege, mislim, da to zelo zanima in mislim, da si moramo to ogledati v tekoči politični razpravi. Vsi so dejali, da potrebujemo več preglednosti, več odgovornosti v ECB. Prav tako pa skušamo bolje razumeti mehanizme, kar pomeni, da je veliko podatkov še vedno skrivnih ali tajnih to si moramo ogledati in zagotoviti preglednost. To je cilj, kateremu so zavezane vse politične skupine. Hvala lepa za odgovore. Vem, da obstaja nekaj političnih razlik. Gotovo se jih vsi zavedamo, verjetno niso vse ravno potrebne, kajti smo vsi evropejci, državljani Evrope. In če imamo monetarni instrument, ki lahko povzroči neravnovesje, potem potrebujemo ekonomske politike, ki lahko to izravnajo. Tako da ni potrebno se sedaj medsebojno obtoževati. So pa, so pa seveda ključno vprašanje, kar se tiče skupne valute. In mislim, da je to vir razli veliko razlik, ki jih vidimo v EMU. Moramo pa sodelovati, iskati rešitve, ne želimo graditi zidov. In mislim, da tudi ne smemo metati na okrog obtožb populističnih. Vsesti se moram zamizati, se pogovoriti. Hvala lepa za to razpravo. Sedaj pa dajem besedo predsednici Gresne. Samo še nekaj. Pripomp, to je bila zelo koristna izmenjava mnen. z veliko stvarmi, ki jih je ECB omenila. Se strinjam, ne strinjam pa se z nečem. Imeli smo veliko razprav o premoženju tretje stopne. In pomembni člani odbora za enotni nadzor so nam zagotovili, da še vedno ni učinkovitega nadzora nad tem tipom premoženja. Torej, mislim, da ta zelo likviden kapital še vedno ni bil strezno pregledan. To je lahko razumljivo, glede na kompleksnost, vendar pa, če zanikamo, da težava obstaja, to ni pravi način. Mislim, da je treba to prepoznati in potem videti, kako bi nadzor lahko izboljšali. Pri drugih stvarih popolnoma se strinjamo omejitve, omejitev, popolnoma se strinjam z omejitvami v pogodbah. To je zelo specifična narava ECB, prav tako pa tudi to, da seveda ni za to odgovorna samo ECB, to je model, ki obstaja v veliko državah članicah in mislim, da to ni vprašanje, ki je strogo povezan z revizijo. Seveda nekaj pregrednostnih vprašanj je pomembnih, tem bomo podrobno razmislili in poštevali tudi odbor kont, ki je bolj neposredno pristojen za to vprašanje. In tako pa dajem besedo gospe Gresle, prosim. Hvala lepa sem kolegicam in kolegom. Kar se mene tiče, sem videla veliko podpore stališču sodišča. Še 20, sedmi odstavek je zelo jasen. Zato sedaj čakamo na naslednje korake. Če bi komisija nas lahko obvestila, kdaj lahko računam na vaše poročilo, bi bilo to odlično, da bi nas obvestili o tem. Hvala lepa. Sestanek je končan. Hvala lepa, da ste prišli in za sodelovanje.